Uh, bomo začeli danes imamo predstavitev in sicer povezav držav srednje in vzhodne Evrope na prometnem področju. Prisluhnili bomo trem strokovnjakom v prvi sekciji. Strokovnjaki v prvi sekciji nam bodo nekaj povedali o transportni infrastrukturi in dostopnosti v srednji in vzhodnji Evropi. V drugi sekciji bodo govorili o razvoju infrastrukture in pomanjkljivih povezav ter vpliva civilne družbe. Tretja sekcija pa se bo ukvarjala z pomenom eh, prometne infrastrukture za vzdržno rast in konkurenčnost. Končali bomo najkasneje ob 18.30, časa je torej dovolj, ampak kot vidim, interes članov odbora ni posebno velik in o tem bomo morali še razpravljati. Pri prvi sekciji bi najprej za šest minut dal besedo Telesu Linkajcu, ki je vodja sekretarijata za prostorsko načrtovanje v Baltskem morju, VASAP, govoril bo o izzivih na področju povezljivosti in dostopnosti eh, prometa v Baltski regiji. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Pozdravljeni, gospe in gospodje. Veseli me, da sem danes tukaj. Najlepša hvala za vabilo, da uh, vam povem nekaj o izzivih v regiji Balskega morja, kar se tiče eh, povezav. Eh, sam predstavljam organizacijo za sodelovanje ministrov enajstih držav iz Balske regije, ki so odgovorni za prostorsko načrtovanje in razvoj. Ta organizacija obstaja že več kot 20 let, ukvarjamo pa se z dostopnostjo in povezavami. Eh, tukaj gre predvsem za vprašanje teritorijalnih eh, struktur in ne toliko za eh, vprašanje prometnih povezav. Ministrska konferenca letos je ugotovila, da ima ta regija, kar se tiče fizične dostopnosti, posebne izzive. Imamo velike razdalje, velika območja morja, potem različne oblike prometa in pa tudi velike razlike v gostoti prebivalstva in javno infrastrukturo je treba vzdrževati eh, z nižjimi sredstvi in tudi učinkovitost je pri tem nižja. Eh, dobre povezave pa ne ustvarjajo samo gospodarske rasti, ampak tudi dolgoročno eh, povezanost s perifernimi območji na zunanjih mejah oziroma ob zunanjih mejah Evropske unije imamo tudi eh, ločnico med severom in jugom in ter vzhodom in zahodom. Eh, na podlagi ocene Epsona oziroma Espona imata samo Nemčija in Zahodna Polska srednji potencial dostopnosti. Dostopnost eh, po železnici je boljša kot po cesti v Nemčiji, na švedskem in na danskem, je pa bistveno slabša Eh, v Južni Polski in eh, Litvi ter tudi v Estoniji. Potem letalski promet ta zagotavlja glavno povezavo regije z jedrom Evrope. Eh, v primeru kakšne katastrofe ali pa stavke pa ta prometni sektor ni dobro razvit. Različne eh, regije so se različno razvijale, predvsem na vzhodu in na zahodu. Vidimo to razliko, ehm, da te razlike je prišlo v zadnjem desetletju. Povezave po zraku so edina pozitivna sprememba za balske države v zadnjem desetletju, razen določenih eh, novih cestnih povezav. Eh, železniške povezave so se izboljšale eh, na finskem, švedskem in polskem, ne pa v baltskih državah. Večmodalna dostopnost eh, se zdi, da je do, dovolj zadostna za metropolitana območja, vendar pa je celotna regija še vedno pod povprečjem Evropske unije. Potencial dostopnosti po železnici je pod. Uh, evropskim povprečjem v vseh eh, državah Baltske regije, razen v Nemčiji. Eh, regija nima dovolj logistične infrastrukture, eh, tudi nima terminalov za tovorni promet in to potem predstavlja dodatne stroške za dobavo oziroma dostavo blaga. V končni fazi to ustvari više stroške za uh, lokalne proizvajalce in to je konkurenčna eh, eh, slabost za naše, naša podjetja. Tukaj imamo tudi eh, linearno korelacijo med eh, potencialom dostopnosti in pa eh, regijskimi gospodarskimi rezultati. To vidite na prosojnici. Vzhodna Evropa ni eh, na eh, boljšem delu te prosojnice. Eh, Vasa bi naročil tudi študijo eh, glede dolgoročnih ozemeljskih perspektiv in študija je pokazala, da je TNT zelo pomemben za izboljšanje dostopnosti regije, vendar pa določene povezave še vedno manjkajo. In imamo tudi zamaške pri čezmejnem prometu. Študija tudi je prinesla zaključke, da sredstva iz TNT ne bodo zadostna, zato da bi izvedli vse projekte, eh, ki so predvideni. Projekti regionalnega sodelovanja lahko eh, pomagajo pobudam nacionalnih držav in pa TNT, eh, da bi regija postala bolj dostopna. VASAP ima vlogo spodbujanja sodelovanja skupaj z drugimi akteri. Ministri iz VASAPA so septembra letos poudarili pomen eh, projekta TNT za eh, regionalno sodelovanje. Eh, gre tudi za načrtovanje in razvoj inteligentnih večmodalnih koridorjev za zeleni transport. kot za glavne prometne povezave in pomembne so tudi hitre železniške povezave, kot Rail Baltica, naprimer. Hvala. Tudi jaz se Zahvaljujem, spoh, ker ste se natančno držali odmerjenega časa. Zdaj pa predajem besedo za šest minut gospodu Janšeku Šlahti iz Varšavske šo, eh, ekonomske šole, ekonomske fakultete, ki bo govoril o teritorijalni dostopnosti v zvezi s projektom ESPON e ET 2050. Hvala lepa za vabilo. No, imel sem to srečo, da sem bil v zadnjih štirih letih na Viktor Espon. Um, Evropsko zemljo do 2050 je bilo ime tega projekta. Pred parmi tedni smo pripravili zadnje poročilo. Glede dostopnosti se Evropa zelo razlikuje. Tukaj vidite ta Pentagon z visoko dostopnostjo nekaj mestnih območij, ampak veliko Evrope pa ni ravno enostavno dostopne. Uh, Če se pogledamo, kaj se je spremenilo v zadnjih desetletjih in pa kaj se bo zgodilo do leta 2051, pogledajte si, kaj so se spremenila in kaj se bo spremenilo predvidoma. Kot vidite, osrednja Evropa pridobiva, dela korake naprej, ampak druge deli Evrope pa dela korake nazaj torej sedaj govorimo seveda o dostopnosti. Če si, če poštemo še notranjo dostopnost, torej dostop do regionalnih prestolnic, potem vidite naprimer to, da um, ceste in pa železniške povezave na Polskem niso ravno dobre, pravzaprav so zelo žalostne, sploh na vzhodu Polske. Tam je čas potovanja do regionalnega centra tudi po tri ure približno. Toliko glede dostopnosti po cesti oziroma po železniški povezavi. Poglejmo si projekt ESPON še enkrat. Tukaj smo pripravili tri različne scenarije do leta 2050. Kot prvo, promocija globalnih mest v Evropi kot tukaj vidite, večina vsega se dogaja v tem Pentagonu, praktično nič pa zunaj tega Pentagona, torej Petrokotnika. Potem vidite tukaj še mrežo mest, ter pa spodbujanje razvoja teh mest. Ta razvoj je nekoliko bolj uravnotežen. Potem imamo tukaj še eh, promocijo podeželja in pa obrobnih območij. To ima določene pluse in minuse. Stvar je bolj uravnotežena ampak manj učinkovita oziroma smotrna z gospodarskega vidika. V poročilu smo predlagali nekaj priporočil za obdobje do 2050. Kot prvo, odprtost in pa policentričnost Evrope. Kako to doseči? Moramo na globalni ravni povezati Evropo, moramo tudi spodbujati sodelovanje s tretjimi državami sosednjimi državami, naprimer z vzhodno Evropo, pa tudi s severom Afrike. Prav tako moramo spodbujati regionalno raznolikost in pa čim bolj inovativen pristop pri razvoju. Na vzhodu Polske pogosto ni takšnih možnosti. Res je treba doseči čim boljše ravnoteže tudi v urbanih strukturah in pa infrastrukturi, prav tako je treba misliti tudi na vzdržnost naravnega sistema. Potem pa še, kaj, kakšni dejavniki vplivajo na to stopnost znotraj teh struktur. Če želimo odpreti evropske trge za globalno konkurenco in če želimo povečati trajnost, potem se moramo globalno povezovati. Tudi telekomunikacijska in pa transportna mreža mora biti medsebojno bolj povezana, treba tudi spodbujati te globalne poti oziroma odprtost v svet. To velja za odprtost v Evropski uniji in zunaj, tudi do novih držav, potem tudi nova pametna mreža, ki spodbujajo um, tudi dostop do obnovljivih virov energije. Vse to je ključno. Če potem mislimo še na sorazvoj skupaj s sosednjimi regijami, vidimo naslednje. Treba je povezati sistem EU prometne tako med EU in pa tretjimi državami. Prav tako je treba tudi spodbujati teritorijalni razvoj po Evropi zunaj Evrope, treba je tudi upoštevati zunanje meje Evropske unije. Potem naprej, če si pogledamo večjo regionalno raznolikost in pa endogeni razvoj, tukaj moramo imeti na voljo zadosti infrastrukture na lokalni in regionalni ravni. Kajti, veliko mest, veliko regij še vedno ne izkorišča vseh prednosti, ki so na voljo. Tukaj vidite to mrežo po Evropi. Kot vidite, je najslabše na vzhodni meji EU, ta Via Carpatia sistem, torej preko karpatskih sistem lahko izboljša takšno dostopnost tudi na vzhodu Evrope. Tukaj pomeni povezave med eh, vzhodom in zahodom, kot tudi severom in jugom. Potem naprej na trikrat ne vem, eh, peče si imate tukaj še dodatne vire, potem imate še spletno stran Espora in pa posebno stran za projekt. Tukaj imamo te možnosti za projekte do 2050 in tukaj imate še naštete institucije, od katerih sem si sposodil te ideje za svojo predstavitev. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa tudi vam in že nadaljujemo za naslednjo predstavitev spet 6 minut za Matijasa Jureka iz UNEPA komisiji sekretarijat eh, na Dunaju Karpatske konvencije optimizacija prometne infrastrukture z razvojem trajnostnega potniškega in tovornega prometa. Gospod Jurek, izvolite. Hvala lepa, predsednik, vsi lepo pozdravljeni. Hvala lepa za vabilo sploh gospodu Tomašu Porebi. Hvala lepa za to vabilo. Sedaj vam lahko predstavimo to karpatsko izkušnjo najprej naj predstavim regijo Karpato, tukaj vidite na zemljevidu. O tem govorijo tudi kot o zelenem dragulju ali pa zeleni banani v Evropi. To je um, druga največja veriga. Um, sedem držav je tukaj uh, del te verige, petih članic EU, dve pa ne. Tukaj vidite, da smo zelo povezani z Evropsko komisijo in pa z drugimi akterji pri spodbujanju um, tega karpatskega območja in pa povezovanju z porečem Donave. Tukaj imamo multisektorsko konvencijo, karpatsko konvencijo. Imamo ta predvideva trajnostni razvoj ter pa okoljsko zaščito v karpatski regiji imamo um, Dunajski program iz OZN, ki se ukvarja z okoljem in ta določa prioritete za ključna področja, ki so najbolj bistvena za trajnostni razvoj. Če si potem pogledamo te ključne sektore, vidimo, da ne gre samo za okoljsko zaščito, ampak za raznovrstnost, gre tudi za transport, turizem, upravljanje voda ter pa druge sektore. Sekretariat podpira izvajanje konvencije preko političnih ukrepov, kar pomeni, da se razvija in pripravlja protokole in na drugi strani ima potem še izvajanje strateških uh, projektov, ki jih financira Evropska unija. Sedaj pa transportne mreže po Karpatih, tukaj vidite ta zemljevid, vidite kakšna je situacija v tej reki na področju prometa. Te prometne povezave se gradijo na novo, ta gradna je predvsem intenzivna, ampak ta večja infrastruktura pomeni, pomeni tudi večji učinek in pa pritisk na okolje. Treba povezati vzhod in pa zahod in kot rečeno tudi sever in pa jug. To potem tudi krepi pritisk na biotsko raznovrstnost v regiji. Sploh se pojavlja tveganje, da ta ekološka povezljivost bo pod vprašajem. Treba doseči ustrezno ravnoteže med dostopnostjo na eni strani in pa okoljsko trajnostjo na drugi strani. Pri Karpatski konvenciji so države naredile vse svoje moči za to, da bi se soočili z določenimi izzivi in tudi to imate tukaj na svojem vidu. Ne gre torej samo za okoljski vpliv, gre tudi za turizem. Veliko območij v Karpatih še vedno ni dostopnih, ampak obstaja pa velik potencial za to, da bi prišli do boljših rešitev glede mehkejše mobilnosti in pa turizma v tej regiji Karpatov. Potem tukaj vidite še tole. Države so izpogajale pravno zavezujoči protokol o trajnostnem razvoju transportnega sistema v Karpatih. Ministri iz karpatskih držav so septembra to leto to potrdili. In to pomeni pomembno pravno orodje za prihodnjo razvijanje teh prometnih teba potniških povezav v regiji. Prav tako to dopolnjuje relevantne EU politike ter pa zakonodajo, ter prav tako tudi predvedeva eh, previdnostni pristop v najbolj ključnih sektorjih. Tukaj sem naštel ta področja sodelovanja. Kot vidite, je to precej široko zastavljeno. Države so se dogovorile o tem, da se bodo sredočile določene prioritete v cestnem prometu, železniškem, vodnem prometu in pa drugih načinih prevoza. Tu ne gre samo za to, kako znižati učinek na okolje, ampak gre tudi za to, kako izboljšati interoperabilnost ter pa več modalne povezave v karpatskem območju. Potem še bolj specifično. Tukaj smo tudi sprejeli kar nekaj projektov. Eden izmed glavnih projektov je ta koridor med Slovakijo in pa Avstrijo. S tem naj bi povečali ekološko povezljivost med eh, Dunajem in pa Bratislavo. To je seveda povezano tudi z urbanizacijo ter pa z kmetijskimi dejavnostmi. V tem kontekstu smo sodelovali tudi z eh, podjetji, ki gradijo avtoceste in pa mostove, tako da bi pri tem upoštevali tudi ekološki vidik. Potem na čez evropski ravni smo imeli tudi projekt Access to Mountain, to tudi financira Evropska unija in tukaj naj bi spodbujali mehkejšo mobilnost. Če si pogledamo spletno stran, vidite, da so partnerji v zadnjih letih pripravili veliko dobrih novih praks, glede tega, kako izboljšati trajnostno mobilnost v karpatski regiji ter pa v tih goratih območjih. Potem naprej še bodoče prednostne naloge. Tukaj naj izpostavim tri kot prvo, očitno je, da je treba podpirati države pri dodatnem eh, ratificiranju in pa izvajanju tega strateškega protokola. Potem uh, zadnja milja, kako izboljšati dostopnost v najbolj problematičnih, prikrašenih območjih. To je tudi pomembno. Potem naslednja prioriteta, ki je bila podprta v času češkega predsedovanja tej konvenciji, je zelena infrastruktura. Uh, na ravni EU je tudi to zelo pomembna prednostna loka in ta zastala to, kako lahko razširimo te ukrepe po različnih sektorjih in vedno je treba okolje upoštevati v vseh prihodnih ukrepih ter tudi uh, v kontekstu te Karpatske konvencije želimo čim bolj zeleno infrastrukturo. To je treba vedno upoštevati na politični ravni, pa tudi potem pri tehničnem izvajanju v praksi. Uh, tudi EU pogosto podpira takšne projekte. In tukaj bi potem predstavil svojo predstavitev in sicer takole. Evropska unija in partneri te države članice pravijo, da je Karpatska konvencija zelo pomembno orodje na regionalni ravni. S tem se lahko boljše uveljavlja določene politike, ki so povezane s transportom, pa tudi z biotsko raznovrstnostjo, sploh na Kar Karpatih. In zrasti pomeni to, da upošteva previdnostno načelo, trajnostni razvoj, ne pomeni samo gospodarski razvoj, vključuje tudi družbeni razvoj, pa tudi okoljsko zaščito, varstvo okolja. In s takšnim modelom Karpatske konvencije mislim, da lahko se zauzemamo za boljše razumevanje tega, kako doseči čim boljše ravnotežje med vsemi temi stebri. Hvala. Hvala lepa, to sta, so bile tri predstavitve in preden pridemo na razpravo bi tukaj pozdravil še dve skupini obiskovalcev. Dominik Rike je povabil delegacijo 12 obiskovalcev iz eh, Združenja, Zvezdnega združenja za transport iz eh, nekaj mest eh, na severu Francije. Nišče ni zaploskal. Potem pa imamo tukaj 15 kandidatov za tolmače, ki so prav tako prisrčno pozdravljeni v našem odboru. In zdaj, kdo želi besedo? Vim van der Kam. Vim van der Kam. Uh, eh, voorzitter, dank u zeer. Um... Hvala lepa, predsednik. No. Zaznal sem nekaj razlik v predstavitev. Gospod Jurek je predstavil zgodbo uspehov. druga dva pa sta več govorila o izzivih oziroma problemih. No, ampak nečesa pa niste čisto dobro razumeli, to je vprašanje za vse tri govorce. In sicer, ali gre predvsem za denar, ali pa gre za dovoljenja, za ideje, infrastrukturo. Kaj je tukaj bolj relevantno? Bi lahko več povedali o tem? Kaj ti? Pogosto si mislimo, ja, problem je denar, ampak pri baltskih državah, naprimer, pa je lahko problem, naprimer, kaj drugega, da obstajajo vrzeli v političnih pristopih, naprimer. Pa še nekaj, tudi politično vprašanje je zelo smiselno. Danes imamo težave z Ukrajino, naprimer. Ukrajina je del tega projekta, ki je bil predstavljen. Bi lahko povedali več o praktičnih vidikih? ali se še vedno postopa racionalno ali pa vse zelo politično prikrojeno. Toliko. Hvala lepa. Še kdo? Gesine Meissner. Gesine Meissner. E, bardzo trochę wyręczył mnie pan e, Van Kam. Hvala lepa. Ja, gospod Van Kam je zastavil isto vprašanje, kot sem sama že naprej. Res, vi predstavitvi ste bili bolj negativno usmerjeni ena bolj pozitivna. Kot eh, pripadnica države iz Karpatske regije se strinjam, da vzhodna Evropa nekoliko zaostaja. To je tudi rezultat tega, da smo bili na drugi strani železne zavese. Veliko, veliko let. Zato sveda se lahko vprašamo, koliko časa je uporabila Nemčija, da je zgradila celo infrastrukturo. Ne deset let, ampak več, še vedno imajo tudi določene države. Kljub temu. Mi v vzhodni Evropi pa poskušamo sedaj nadoknaditi ta zaostanek. Se pa ne strinjam z profesorjem Šlahto. Pravi, Via Karpatija in podobne pobude lahko rešijo številne težave glede dostopnosti. Torej, kot da sedaj nihče sploh ne ve, kaj se dogaja. Ampak gledajte, če si pogledamo vlade dokumente in imamo javne razpise, imamo projekte, projekti že potekajo. Je pa res, da seveda se pojavljajo še vedno težave, kot je povedal tudi gospod Jurek glede okolja in pa varstva okolja imamo še vedno veliko odprtih vprašanj. Ampak marsikaj že poteka, projekti so že v teku. Zato ne želim, da bo sedaj ta predstavitev politično prikrojena, nastrojena. Ne želim reči, da so za vse krive vlade. Kajti pogosto so problemi kje druge. Vsaka država pa želi svojo infrastrukturo, ki bo na voljo v petih letih, ampak marsikaj ni praktično izvedljivo. Zato, če si pogledamo podkarpatsko regijo, vidite to dostopnost po železniških povezavah. Potem CEF, naprimer, če pogledamo CEF, težko rečemo, da naj s CEF-om financiramo tudi ce samo ceste, ne tudi um, železnice, infrastrukturo, telekomunikacijo, vse to lahko financiramo, ampak imamo pa omejena sredstva. Gotovo bodo projekti v konkurenci med seboj, nekateri bodo izbrane, druge pač ne. Ne vemo, katere regije bodo izbrane, katere pač ne. Nijemo na voljo vseh sredstev za vse projekte. Zato lepo, da ste omenili to vprašanje Viokarpetja projekta. Kaj ti gotovo vsi vemo, kaj povezuje ta Viokarpatija in da je to pomemben projekt. Ampak ne želim pa, da kdo reče, da ta projekt ni v teku, kaj ti ta projekt je v teku. Hvala lepa, Gesine Meissner. Ja, vielen Dank. Ja, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Imam kratko vprašanje, ki je namenjeno vsem. Sploh pri prvem govorniku, gospodu Linkajcu, eh, smo slišali, da ni dovolj denarja, da bi plačali vse, kar potrebujemo. To je seveda država, ki jo imamo vedno v prometnem sektorju. Eh, danes smo imeli komisarko Bulc med nami, ki je govorila tudi o investicijskem svežnju lahko predstavljate, da bi vaši projekti za boljše priključevanje srednje in vzhodne Evrope lahko postali kandidati za boljše financiranje iz tega novega svežnja? Imate že kakšne ideje, kaj bi lahko prijavili? Se to morajo države članice tudi prijaviti. Hvala lepa. Marija Grapini je naslednja. Domnule președinte, <clears throat> aș vrea o întrebare foarte concretă legat. Hvala, najprej zelo konkretna vprašanja glede predstavljenih treh prednostnih nalog za prihodnost. Kot pravite, želite podpreti države, ki želijo izvajati te transportne projekte. Ampak kako je vprašanje? Vsakič zastavljam to vprašanje in potem vsak, da prije sem, ja, to pa to je treba storiti, ampak nišče pa ne pove, kako ne to storimo. To je problem. Res moram reči, da ne vem čisto točno, kakšne so vaše prioritete. Sama sem v Romuniji In ta Karpatska konvencija me zelo zanima, imam pa tudi Donovsko strategijo. Bila sem ministrica in lahko vam rečem, da ta strategija ni obrodila kakšnih velikih sadov v praksi, vsaj ne enakopravno. Zato me res zanima, kaj je smisel te Karpatske konvencije, ker ti problem je v ravnotežju. Kot pravite, treba je razviti infrastrukturo in to potem pomeni pritisk na okolje. V redu, ampak kako bomo razrešili to enačbo, da bomo imeli v redu infrastrukturo, ampak da bomo tudi zaščitili okolje. Res čakam na mnenje strokovnjakov. Nekateri pravijo, da politiki pač ne bodo našli prave rešitve, ampak da morajo strokovnjaki to storiti. V praksi morajo strokovnjaki to rešiti. Hvala. Tenestis Tomaš Poreba. Eva Tomaš Poreba je naslednji. Ja, všestkim, eh, poč- Hvala. Gospod in gospodje, najprej nas se zahvalim predsedniku in pa odboru za to, da je bila ta predstavitev organizirana, kajti to je zelo relevantna tema. Gre za torej to dostopnost osrednje in vzhodne Evrope. Ta regija ni zadosti upoštevana, premalo je naložbenih projektov v to regijo, če bi bili ti projekti dejansko uveljavljeni, bi to seveda izboljšalo razvoj srednje in pa vzhodne Evrope. To bi potem tudi sledilo delovanju EU, kar je enake možnosti za vse, je naše načelo. Kaj želimo sploh doseči v Evropski uniji? To je vprašanje. Ja, seveda želimo, da bodo regije nadaljevali svoj razvoj in to čim bolj dosledno in pa enakopravno. Sedaj je stvar v tem, da vzhodna, srednja, južna Evropa z vidika transportne dostopnosti. Vse te regije niso zadosti upoštevane v EU programih. In v določeni meri smo zato krivi tudi mi, zato ker pač ni zadosti političnih. Uh, ukrepov, ni prave politične volje med vladami in pa med drugimi politiki. Morali bi več narediti za to, da bi zadostili takšnih potreb in pa zagotovili vsa potrebna sredstva. Potem kot drugo, danes se govora o tem, kaj se lahko stori, za to, da bi nadoknadili te zaostanke, ki so se pojavili pri investicijah pri investicijah, torej v transportne povezave v teh regijah. Želimo, da se zgradijo boljše prometne povezave med eh, temi rekami in pa preostankom celine. Romunija, Slovaška, Bolgarija, vsi menimo, da bi z boljšimi avtocestni in pa drugimi povezavami preko Karpatov lahko um, se soočili z izzivi, s katerimi um, se spopadajo naše države predvsem bolj uspešno, kot pa se sedaj. S-19 cesta, kot je imenovano na polskem, preko Karpatov, je to izjemno pomembna cesta, to je vprašanje biti ali ne biti. Če bo to zgrajeno, bo to zelo, zelo izboljšalo možnosti za vzhodno Evropo. Če bo ta avtocesta zgrajena, bo to marsikaj razrešilo. Oziroma bi se lahko tudi izognili dodatnim težavam v prihodnosti. Ne želim, da bo ta predstavitev nekakšna politična razprava med poslanci. Ampak bi pa vseeno menil tole. Leta 2007 je bil podpisan sporazum na polskem. in ministri za zorane zadeve so tam predstavljali države, ki so um, udeležene v tem Via Carpatia projektu. In ti ministri so se zavezali k temu, da bodo prispevali k gradnji te avtoceste. Ampak na koncu pa to ni bilo uveljavljeno, gospod Kajčevska. Ja, sveda, je res, Via Carpatia se gradi, ampak samo Žašin in Lublin uh, se povezujeta, druge povezave pa niso v teku. Potem, če pogledamo še naprej, Lublin, Litva in do slovaške meje. Vse to pa še vedno ostaja v zraku, to še vedno ni zgrajeno. To bo morda projekt, ki bo izveden v zelo daljni prihodnosti, ne pa ravno jutri. Če bomo uh, pridobili voljo polske vlade, zaključujem predsednik, ja, če bomo poskrbeli za to, da bo vlada to vključila tudi v TNT omrežje, bi bilo to odlično. Mislim, da bi lahko predvsej izboljšali tudi priprave na izvajanje. Ampak na vsak način pa je ta projekt del uh, celostnega mreža, ne pa ključnega mreža, osrednjega mreža. Če bi bolje vključili vlado, bi dosegli marsikaj več. Šest minut so imeli tisti, ki so predstavljali teme in zdaj imamo razpravo in eh, mislim, da je bilo jasno, da ne morete govoriti predolgo, da reče bom imel čas. Upam in eh, zelo se veselim, da imamo izmenjavo mnen in upam, da bomo to lahko naredili in da lahko razmišljamo o tem, da je ta proga v prihodnosti nekaj, kar je treba obravnavati prioritetno. Hvala. Torej nekje tri minute, tega se držite. Ni treba biti natančno pri teh minutah, ampak tako, da bomo vsi dobili besedo, prosim za skrajšanje prispevkov. Not two. <laughs> you are very... Tri, ne dve. Zelo ste velikodušni, gospod Marinesko. Kot razumem ta naslov, je dostopnost in povezanost uh, prometa v srednji vzhodni eh, Evropi. Tukaj ne gre samo za Karpate, če sem prav razumel. No, tukaj imamo novo transportno politiko v Evropi, TNT. Tukaj imamo jedrno in pa širše območje, osrednje območje in širše območje koridorjev. Tako da mislim, da je Evropa nekaj naredila na tem področju za povečanje dostopnosti in povezanosti v vseh regijah eh, Evrope. Ključno za vzhodno Evropo. Ampak mislim, da moramo mi nekaj narediti. Sodelovanjem med eh, državami članicami in regijami na tem področju lahko nekaj naredimo. Seveda ne vsega. Eh, ker imamo premalo denarja, ampak tukaj imamo CEF, imamo kohezijsko politiko, imamo ta novi investicijski načrt, imamo celo sklad za regionalni razvoj. Nekaj denarja je na voljo, ampak sodelovanje med državami članicami lahko izvajamo projekte, ki bodo poskrbeli za povezanost naših eh, držav. Kakšno je vaše mnenje in eh, kaj veste o tem? In zdaj še Klaudija Tapardelj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 tem programom bomo imeli specifični, moramo imeti specifični program za vzhodno in osrednjo Evropo. Potem potrebujemo tudi ustrezne predloge za konkretne koridorje dostopa, s čimer bi izboljšali dostop tudi do vzhodnih regij. Na ta način lahko tudi pripravimo specifične povezave, naprimer z vzhodom Evrope. Do sedaj teh ni. In mislim, da je bilo to omenjeno tudi že uh, v razpravi z komisarko Bulc. Moramo to povezati po Evropi Evropo in pa druge države izven EU. Ne gre samo za infrastrukturo, gre tudi za gospodarske, trgovinske odnose. Tudi to je bistveno. To lahko dosežemo samo preko ustreznih prometnih povezav. Prav zato potrebujemo konkretne predloge. Mi kot evropski poslanci, poslanke in tudi morda svet bi naprimer lahko storil vse za to, da bi pripravili konkretne predloge v svojih državah. Lahko tudi doma razložimo, s kakšnimi koridori bi lahko povezali uh, um, te različne dele, naprimer omrežje TNT je že takšen primer. Potem z Rusijo, s Kitajsko, z drugimi državami se moramo tudi bolje povezati, kot pa imamo to sedaj. In to je seveda ambiciozen program, to je jasno, ampak moramo pa to spraviti v prakso, specifično. Potrebujemo seznam ukrepov, tako da bomo dejansko uh, uveljavili ta boljši um, način povezav. Hvala. Določili smo se z nam, kar zadeva povezavo med Rusijo in Kitajsko. To je zelo lepa vizija, ampak če nam to ne uspe niti v Evropi, kjer imamo že ne vem koliko let eh, vzhodno partnerstvo in še niti evropske države niso ustrezno povezane, potem je bolje, če se osredotočimo na to, ko bomo to rešili, gremo naprej železniško eh, mrežje je sestavljanka različnih elementov in kdo je za to odgovoren, države članice. Noben projekt v Evropi se ne realizira, če država članica tega noče. In mnogi projekti, ki jih mi želimo, teh države članice ne želijo, tako smo gotovili v razgovorih. Osnovna odgovornost je pri državah članicah. Seveda pa marsikaj eh, ni izvedeno, ampak eh, za deficite so od, odgovorne tudi države. 1,2 milijarde evrov je želela Poljska eh, prinesti iz železnic na cestni promet. 1,2 milijardi. In že jaz poznam 30-40 projektov, ki bi jih lahko investirali, zato da bi izboljšali povezave. Eh, tako mora biti tudi pri drugih državah članicah, ker zadeva čezmejne eh, odnose in povezave, to smo predlagali, vendar se nismo mogli uveljaviti nasproti svetu in tudi državam članicam in sicer, da bi eh, spodbujali razvoj do naslednjega železniškega. železniške povezave za 25 odstotki, vendar to ni šlo skozi. Zato bi morali razmisliti o tem, da bi tako finanzirali tudi tiste dele eh, prog, ki so bile uničene v drugi svetovni vojni. Ist, In zato bi bilo dobro, da ugotovite, kje so največji deficiti, kje vidite največje probleme, eh, kje si želite, da mi posredujemo za to, da spostavimo strezne povezave. Saj smo namreč eh, povezana, združena Evropa in nekaj moramo izboljšati tudi na področju prometa. Tako, zdaj bom besedo dal vsakemu od vas še za tri minute. Izvolite. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Poskušal bom biti kratek. Moje predstavitev se je osvetočala na priložnosti. Seveda se marsikaj dogaja pri vplivih na okolje, želel pa sem vam pokazati priložnosti, ki jih imamo. Pričemer pa moramo najti najboljše prakse, ki jih imamo v regiji in tudi v drugih regijah in da prenesemo te najboljše prakse, tako da ne bomo začeli iz ničle. Pri, mi imamo konvencijo, imamo strateške projekte, tako da podpiramo določene projekte, države članice podpirajo te projekte. Tukaj ne gre samo za projekte vlad držav članic, ampak tudi civilne družbe, zasebnega sektora, ljudi, ki imajo strokovno znanje, naprimer glede tega, kako zgraditi zelen most, kako ugraditi ekološki načrt v prostorski načrt. Malo se kaj se torej že dogaja in to, kar trenutno eh, počnemo, je, da podpremo države članice, da ugotovijo, kje lahko uporabijo to znanje in uporabijo to znanje tam. Tukaj ne gre samo za karpatsko regijo, ampak tudi za druge regije. Alpsko regijo pri Alpah eh, imajo avstrijski partnerji veliko izkušenj, kar zadeva zeleno infrastrukturo. Eh, povezava barometa in biotsko raznovrstnost. Eh, tukaj imamo partnerje iz Alpske regije in Karpatske regije, ti strokovnjaki so eh, določili celo vrsto kazalnikov na tehnični ravni, ki si jo lahko ogledate in celo vrsto aktivnosti, ki jih lahko naredimo države članice. Imam tudi podatke o tem, če vas to zanima. Gre torej za izgradno zmogljivosti pri Karpatski konvenciji se zdi prizadevamo za trajnostni razvoj in eh, z vidika več sektorskega pristopa naše osnovna težišča so to, imamo pa orodja, ki smo jih eh, razvijali z vladnimi strokovnjaki. Imeli smo ljudi iz Ministrstva za transporta, za, za, za promet, za turizem v delovni skupini smo imeli veliko razprav in, o tem, kako poiskati ravnotežje med eh, prometom in eh, biotsko raznovrtnostjo. In imamo možnosti, da najdemo tako ravnotežje in to smo zdaj zagotovili na politični ravni. Zdaj pa moramo zadevo izpeljati še na konkretni ravni. Upamo, da lahko še naprej podpiramo države v tem smislu kar sem eh, povdaril na zadnji strani moje prezentacije, vidim pomembne povezave z zeleno infrastrukturo. Imamo tudi delovno skupino o zeleni infrastrukturi, kot verjetno veste, Evropski parlament je sprijel resolucijo o zeleni infrastrukturi. Zdaj razmišljamo o tem, kako izvajati oziroma implementirati to zeleno infrastrukturo. Tako da moramo vzpostaviti povezavo med eh, prometom, biotsko zavrtnostjo in drugimi eh, sektorji v Karpatski konvenciji. Zdaj sledimo odločitvi držav, ki so vključene zato da bi dali svoje prispeve k zeleni infrastrukturi, pri čemer je načrtovanje zelo pomemben sektor. Äh, Gospod Šlahta, hvala lepa za vprašanje, ki ste jih postavili. Seveda je veliki ziv, da v treh eh, minutah eh, odgovorimo na vsa ta sofisticirana vprašanja, ampak bom poskušal povedati vsaj nekaj, na kar sem se spomnil, ko sem slišal vprašanja. Kakšno je trenutno stanje? Žašuf, eh, prestolnica v regiji, eh, ki sem jo omenjal, je 300 km od Varšave. Z vlakom pa se vozimo 6 do 7 ur. Rad eh, se peljem z vlakom, ampak to je nespremljivo. Inovativno je treba razmišljati, kaj ti. Ta območja so izpostavljena zunanji meji, imajo strezno zgodovinsko zadje in podobno to vsekakor drži. In to moramo čim bolj upoštevati. Vendar pa ne samo to. Imamo tudi eh, manjkajoče povezave, Poljska, Slovaška in njune povezave. Tukaj imamo zelo slabe, zelo nekakovostne povezave ali pa sploh manjkajo. Poleg tega potrebujemo dobre odnose, dobre povezave z Ukrajino meja mora postati bolj mehka, kot je sedaj. Naprimer, z Rusijo smo preizkušali uvesti nešengenski vizumski eh, režim in to je velik uspeh. Zakaj ne bi to poskušali tudi z Ukrajino, kar eh, bi pomenilo tudi izboljšanje infrastrukture med Polsko in Ukrajino, pa mogoče še s katero državo. Naj tudi povem, da je gostota prometa, torej, da gostota prometa ni edino, kar je pomembno. V nekaterih vzhodnopolskih območjih imate tako eh, nizko gostoto prometa, zaradi tega, ker so povezave tako slabe, ker je, so tako slabe povezave, ni prometa. In ko se bo stanje izboljšalo, se bo povečal tudi promet pomembni odseki te ceste, o kateri smo govorili, se izboljšujejo, ampak cesta je končana, ko imamo povezavo od točke A do točke Ž. Pokazal sem tudi slabo dostopnost do regionalnih prestolnic, ne samo eh, prestolnice države. Lokalne povezave je treba izboljšati. To je še vedno zelo pomembno za države, kot je Poljska, tudi Romunija morda, še katera druga država, saj ne moramo sprijeti potovalnih eh, časov, pri katerih je najhitrejš možno potovalni čas tri ure. To ne gre. Hvala lepa, gospod Linkajc. Hvala lepa za vaša zelo zapletena vprašanja. Strinjam se, da bi trajalo cele ure, če bi razpravljali predvsem o razlogih, zakaj je prišlo do teh eh, vrzeli majkajočih povezav med vzhodno Evropo in preostalim delom Evrope. Ne gre samo za pomanjkanje financiranja, ampak imamo tudi tehnične razlike med državami članicami, sploh kar zadeva hm, tehnično interoperabilnost. Imamo pa tudi vrzili majkajoče povezave v glavah ljudi. In tukaj naj omeni specifičen primer za Baltski koridor, ki je bil predviden Vasabo v, v o, omrežju leta 1994. In trajalo je skoraj 20 let, da je zadeva postala projekt in se začela izvajati. Zato, ker gre tukaj za odločitve nacionalnih vlad. In včasih so vizije držav bolj interne narave. ko govorimo o financiranju in finančni podpori, samo financiranje nikoli ne zadošča. To drži, samo denar ni dovolj. In zato podpiram politiko TNT. Zdaj imamo končno nekaj, kar bo prispevalo k izboljšanju dostopnosti naše regije. Kaj pa lahko še storimo? lahko uporabimo različna sredstva financiranja iz različnih delov. Iz eh, GD regijo imamo sklad Interreg za čezmeno sodelovanje med eh, državne projekte. V svoji predstavitvi sem že omenil pozitivne primere regij držav, ki sodelujejo med seboj in izkoriščajo Eh, to bolj mehko obliko financiranja za dodatne ukrepe, ki skrbijo za povezavo osnovnega omrežja TNT z regionalno ravnjo, z razširjenim območjem in z načrtovanjem na mest. VASA je tudi organizacija, ki povezuje prostorske načrtovalce enajstih držav spodbujamo paradne projekte v baltskih državah. Eden od takih projektov, ki ga bomo zdaj sprožili, je ob tej baltski liniji in vključuje mnoge deležnike, ne samo državne uprave, ampak tudi mestne uprave, regije. Logistična, zasebna podjetja, zato, da bi spodbili to, kar je bilo že narejeno v okviru politike TNT. To je treba povezati z drugimi ravnmi. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Hvala lepa kolegicam in kolegom, predvsem pa tudi odeležencem te sekcije. Zdaj pa bomo zamenjali govorniki in prišli na drugo sekcijo. Ich bitte Herrn Peiner, Ortil. Gospod Pajna, gospod Ortil, gospod Popov, prosim, pridite naprej. Thank you. so you can make your presentation in English and then the answers if it is. Torej predstavitev v angliščini, potem pa odgovore v vašem jeziku, če vam je prav. Ja, Prehajamo torej na drugo sekcijo. Tukaj govorimo o razvoju prometne infrastrukture in problematiko manjkajočih čezmejnih povezav z vidika regije in civilne družbe. Seveda vedno prihaja do prekrivanj pri teh temah, zato me veseli, da imamo med nami tri strokovnjake, ki bodo govorili z nami. Najprej dobi besedo Zoltan Pajna, ki je predsednik eh, Hajdubijar regije, Debrecen. Govoril bo o razvoju eh, čezmejnih povezav in projektov. Gospod Pajne, izvolite. Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság, köszönöm a meghívást. Hvala lépa. Gospod predsednik, eh, spoštovane poslanke in poslanci, hvala lépa za povezavo komitát. Hojdo Bihar je tretji največji komitát v na mačarskem majčkeno območje v primerjavi s tem, kar smo doslej slišali. Ampak mogoče lahko nekoliko pokažemo, zakaj porabljamo denar evropskih eh, davkoplačevalcev in kakšni so naši načrti za obdobje 2014-2016. V zadnjih letih smo gradili M3 in M24, M3 in M35, to sta avtocesti, kar je spodbudilo infrastrukturne projekte z infrastrukturnim razvojem letališča v Debrecenu, smo prav tako gospodarstvo omogočili priložnosti za razvoj. Žimo na vzhodni meji Mačarske. In sicer se nahajamo v enotni Evropi, eh, kljub temu pa smo na zunanji šengenski meji, na meji z Romunijo. Če si pogledamo prometno infrastrukturo eh, regije in prostorsko infrastrukturo v tej regiji, tako se v območju severjug in vzhod-zahod eh, je pojdu bihar, vozel. Končana je avtocesta do Voršo in odsep od M3, ki vodi vse do Debrecena. Tudi zelo hitra železnica je že izgrajena, to je železnica, ki omogoča hitrosti do 160 km na uro. Kar zadeva prometno infrastrukturo, lahko rečemo, da je Debrecen pa tudi celoten komitat eh, povezan z evropskim obrežjem. Imamo več eh, mejnih eh, prehodov, v Bihor Kerešteš je največji mejni prehod. Poleg tega imamo še letališče z logistično bazo v Debrecenu. Imamo še manjša vozlišča in manjše mejne prehode namenjene potniškemu prometu in železniškemu prometu. Kljub vsemu pa je zmogljivost prometa med Romunijo in našim, Romunijo in našim komitatom še vedno preniska 2.7.2013. Smo izvedli velike infrastrukturne projekte, najprej naj omenim avtocesto. Iz prometno-operativnih programov smo potem uh, izvedli posodobitve, mm, naprimer utrditev prometnic za prevoz težkega tovora. Modernizirali smo tudi avtoceste 4 in 5. Kakšni so naši načrti za naslednje obdobje 2014 do 2020? Na koncu tega obdobja bodo vsi meni prihodi dostopni po avtocesti do 2016 bo nacionalno avtocestno mreže doseglo romunsko mejo. Doslej ni bilo tako. In tudi do ukrajinske meje bo zgrajena avtocesta v letu 2016. Pomemben razvoj, ki ga tukaj ni moč videti, pa je tudi nadaljno izgradnja nacionalne oziroma državne ceste številka 4, ki ima dvakrat po dva vozna pasova. To ne bo avtocesta, ampak eh, bo avtomobilika do Bišpek Dolodanje. Do tega mesta bo eh, dograjena ta avtomobilska cesta.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 mejni prehodi v obdobju 2016-2020. Bomo zgradili še več mejnih prehodov na tej meji v okviru nemško-mačarskega dogovora glede čezmejnega prometa. Poleti je mačarska vlada podpisala sporazum, ki bo prispeval k temu, da bodo bližnja, bližnji kraji, ki jih je dolgo delila meja, bolje povezani med seboj. To vidite na tej eh, prosojnici. Vse od druge svetovne vojne teh povezav ni več. Zato so omejna področja trpela tako v gospodarskem kot tudi kulturnem smislu. Najlepša hvala. Najlepša hvala tudi vam. Naslednji je Ladislav Ortil, ki je maršal podkarpatske regije na Polskem. Govoril bo o stanju transportne infrastrukture in vpliva na čezmeni promet. Gospod Ortil, izvolite. Hvala lepa, hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane gospe in gospodje. Mislim, da je zelo pomemben element eh, za gospodarski razvoj, da vzpostavimo ustrezne povezave, družbene, gospodarske in ostale povezave tudi z vzhodno Evropo. To bo, je pomembno za naše države. Seveda se moramo politično odločiti, ali bomo šli po tej poti ali ne. Če bomo vsi za to, moramo do tega priti v vsebinski razpravi in vsebinsko gre dejansko za to, da se posvetimo težavam v naših državah in posod po Evropi. Če si pogledamo eh, to sliko, vidimo S19, eh, to je trasa, ki poteka skozi vzhodna območja naše države, če je Slovaško, vse, torej skozi Mačarsko in naprej proti jugu. To so najmanj razviti deli naše države in zaradi tega je še bolj pomembno vzpostaviti te povezave. Pomembni odsek na tej progi so tudi Karpati. Tukaj želimo vzpostaviti povezave, ne zato, da bi uničili okolje, ampak da bi ga ohranili. Tukaj imamo sedem, okoli 700 km in trenutno je zgrajenih samo nekje 50 km. Zdaj lahko vidimo prve vplive te gradnje, pri kateri moramo upoštevati različne elemente. Če si ogledamo razmerje 500 proti 700 km, ne moremo govoriti o prav velikem deležu ceste, ki je zgrajena. Tukaj gre za vzpostavitev povezave čez Karpate v tem vojvodstvu, celotno vojvodstvo moramo pa odpreti proti vzhodu, kot tudi proti Evropi in tudi proti jugu. kar pomeni seveda zelo veliki finančni zaloga in vse skupaj ni tako enostavno. Zeleni del smo že sprožili A4, tamkajšna avtocesta, mora biti podaljšana in eh, ta podaljšek eh, še ni realiziran. Gre za to, da osvobodimo Žešov, prestolnico, okoljske onesnaževanja. Prometna situacija je namreč še skoraj že tragična. Tukaj imamo povezavo z Bogohvalo. Tukaj vozi nešteto vozil vsak dan, 30 tisoč vozil na dan včasih je. In tukaj vidimo posamezne vzpore dele, ki že zdaj trpijo za posledicami eh, onesnaževanja, tudi zvočnega onesnaževanja. Sploh v ponoči imamo tukaj na 100 metrov stalno zvočno obremenitev, poleg velike deje prometne obremenitve. Eh, torej zamaškov in tako naprej, imamo tudi veliko zvočno obremenitev. Če si pogledamo investicijo, najprej infrastruktura v povezavi z okoljem. Drugi odsek na vzhodu Polske je prav tako povezan z regionalnimi načrti, ki so že vzpostavljeni saj si želimo cesto še naprej povezati z ostalimi odseki in poiskati ustrezne finančne možnosti. Zato imamo več virov, iz katerih lahko črpamo vse skupaj, pa eh, lahko uporabim tudi razvojni instrument, to je državni instrument ki pa omogoča doseganje tudi drugih ciljev. Tukaj imate rdeče pikice tam. imamo investicijske projekte, ki upoštevajo tudi okoljske vidike, ki jih povzročajo ti projekti. To predstavlja razvojno možnost za družbo, za gospodarsko v eh, naši regiji in v naši državi nasplošno. To mogoče velja samo za podkarpatsko regijo vendar je to pomembno tudi za države, ki mejijo na to regijo, ki lahko upoštevajo te projekte. Na vsak način lahko pričakujemo določene sinergijske učinke. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji pa je gospod Popov iz CE e Bankwatch Network, govoril bo o trajnosti in okoljskih in eh, družbenih eh, vidiki čez mejne prometne infrastrukture. Hvala, gospod predsednik. Hvala vsem za vabilo in za vašo pozornost. Mi pri Bankwatch Network smo pravzaprav omrežje organizacij, ki se zauzemajo za ohranjanje okolja. Osredotočamo se tudi na porabo javnega denarja, denar, ki je namenjen za eh, projekte, ki bi lahko bili škodljivi za okolje. Torej, naša organizacija se osredotoča eh, predvsem na pripravo novih eh, programov za obdobje od leta 2014 do 2020. Vsi smo bili udeleženi v eh, delovne skupine za programsko obdobje in prišli smo do določenih zaključkov. Ti zaključki so šele v predhodni fazi, programi niso bili še vsi zaključeni, tako da se zaključki lahko tudi še spremenijo. Oprostite. Torej, Naši zaključki so naslednji. Poglejmo si najprej graf na levi strani. E, ta graf kaže prometne povezave v obdobju 2007 do 2013, na desni strani pa za obdobje 2014 do 2020. Kljub dejstvu, da je prišlo do sprememb v evropskih politikah na področju prometa in okolja in do bele knjige o prometu leta 2011. Kljub vsemu temu vidimo, da pri financiranju še ni prišlo do bistvenih sprememb. Podoben zaključek lahko potegnemo tudi iz uh, grafov, ki prikazujejo stanje v posameznih državah članicah. Železniški promet je prednostna naloga do leta 2020, vendar pa še vedno vidimo, da večina držav v naši regiji vlaga predvsem v cestne prometne povezave. Edina izjema tukaj je morda Mačarska oni imajo bolj uravnoteženo porazdelitev naložb. Poslušal sem predstavitve pred menoj in eh, zdi se mi, da eh, razvoj politik eh, na evropski ravni, to, kar pripravi komisija in kar se potem izvaja, da tukaj obstaja velika razlika. ko gre za nacionalne načrte in nacionalne sezname želja, je porazdelitev sredstev zelo drugačna in se razlikuje od evropskih prioritet. Tukaj pa so še naši zaključki in priporočila. Eh, več let smo delali na področju prometa, ukvarjali smo se s koridorjem TNT in drugimi. In glede na trenutno situacijo lahko rečemo, da predlagane investicije za obdobje 2014 do 2020 ne izpolnjujejo in ne izvajajo ustrezno evropskih politik na področju prometa in okolja. Investicije do leta 2020 ne bodo prinesle bistvenih sprememb eh, v transportnih sistemih naših držav. priče smo tudi uh, sistematskim kršitvam okoljskih zakonov. To velja tudi za TNT. Prihaja do uh, kršitev določb o zaščitenih območjih. In sicer eh, vse v imenu tako imenovanega prevladojočega uh, javnega interesa. S tem se soočamo v Bolgariji, v Soteski, ki je zaščitena in o tem lahko govorimo še tudi med eh, časom, ki bo na voljo za vprašanja in odgovore. Nacionalne vlade v naših državah ne upoštevajo dovolj študij učinkov. Ne upoštevajo tudi obstoječih pogojev. Pa še ena stvar je zelo pomembna. V večini držav so prometni eh, sistemi razdeljeni v podsektorje, na nje se ne gleda celovito posebej obravnavajo letalski sektor, železniški sektor, cestni promet in tako naprej in zato načrtovanje teh sektorjev ni ustrezno in tudi financiranje ni ustrezno. V številnih primerjih so veliki projekti odločeni že vnaprej, v ministerskih pisarnah se o tem pogovarjajo, niso pa udeležene zainteresirane strani in javnost in eh, sploh ne morejo vplivati na spremembe, preden so ti projekti sprejeti in se začnejo izvajati. Hvala. Ja, vielen dank. Lepa. In s tem smo prišli do konca predstavitev. Zdaj je čas za vprašanja in pripombe. Kdo ima kakšno pripombo, kakšno vprašanje? Izvolite. Predsedo, a děkuji také eh, všem panelistům za. Hvala lepa. Hvala lepa vsem referentom za njihove predstavitve. Imam samo splošno pripombo. Moja država v srednji Evropi, Češka republika, mm, ni tema današnje razprave. Vendar pa mislim, da lahko na določene zadeve gledamo tudi bolj splošno. Ta razprava je pomembna že zato, ker je Evropski parlament podal svoje stališče o beli knjigi v tem smislu, da je treba odpraviti razlike v prometni infrastrukturi med državami članicami. To je pogoj za kohezijo evropskih regij. Kot je povedal že gospod eh, Kramer, čezmejne povezave so tukaj izjemnega pomena. Češka republika ima še vedno slabe pove, železniške povezave z Nemčijo, naprimer, pa tudi na vzhodu države. Češka republika in Slovaška nista bili ločeni z železno povezavo zaveso, ampak je šlo za eno državo, pa vendar so bile povezave slabe, kar je pripeljalo do tega, da imamo najmanj razvite regije v naših eh, državah. Najprej bo treba rešiti ta problem, šele potem lahko ustrezno investiramo v prometno infrastrukturo. Lahko potrdim to, kar je bilo že povedano. Ne gre samo za finančna sredstva, gre za politično voljo držav članic za investiranje v prometno infrastrukturo, pri čemer je seveda pomembna primerna priprava infrastrukturnih projektov, kar zna biti problematično. Tukaj vidimo precej velike težave v zadnjem času. In tukaj imamo tudi velik pritisk okoljskih organizacij. Prihaja do napetosti med uh, odgovornimi organi in tistimi, ki predstavljajo projekte. Toliko k zadnji sekciji. Lahko potrdim to, kar je bilo povedano in se zahvaljujem za razpravo. Hvala lepa. Andor Deli je naslednji. Köszönöm szépen. Szerintem fölösleges azt. Melyéva, mislim, da e, ni treba poudarjati, kakšna je vloga regij, da gre za pomembno vlogo regij v čezmejnem prometu. Veseli me, da imamo danes predstavnike regije, saj moramo bolj poskrbeti za regije, pri čemer je predvidljivost zelo pomemben faktor. Regije morajo pravočasno načrtovati, informirati in treba jim je omogočiti, da to lahko storijo. V predstavitvah smo lahko slišali, da obstaja več projektov, da je v pripravah že več projektov, eh, ki računajo na financiranje iz instrumenta CEF. Danes smo od eh, komisarke že slišali za te možnosti. Razprava je pokazala, da, da lahko računamo z pridobitvijo sredstev iz instrumenta CEF. Treba je počakati na primerne projekte za financiranje, včasih je. Eh, gre za samo kakovost projektov, po drugi strani pa gre tudi za to, kaj ti projekti ponujajo, kakšne možnosti zaposlovanja in gospodarske rasti ponujajo. Treba je izpolniti določene kriterije in tukaj prihajamo nazaj na predvidljivost. V te projekte treba vlagati zelo veliko dela in časa. Priprave veliko stanejo časa in denarja. Zato je regijam treba pri tem ustrezno pomagati. Pri tem novem finančnem mehanizmu je treba podati ustrezne informacije informacije, ki jih mora regije dobiti. Tukaj gre za nove poti, pri čemer je treba paziti na to, da bo komisija regijam ponudila eh, po noč, o kateri smo slišali danes od gospe komisarke. To je namreč zelo pomembno, zato da eh, se vzpostavijo dobri in kakovostni projekti. Hvala lepa. Lukaš, gospa Lukaševska je naslednja. Do, eh, panje Przewodnicząca, ja dziękuję bardzo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se tudi vsem uh, gostom za njihove predstavitve. Te so pokazale, kako pomembno je imeti pristop od spodaj na vzgor. Pobude morajo biti take in pomembno je, da uh, se dejavnosti izvajajo v regijah, na lokalni ravni. Tam uh, se najbolj razumejo potrebe po naložbah, na lokalni ravni vemo, kakšno načrtovanje je najboljše za razvoj regije. E, ta panel je skladen s tistim, kar je prej povdaril gospod Šlahta, namreč pobude morajo prihajati od spodaj na vzgor. E, maršal naše regije je tudi pokazal uh, pot S19. Uh, imamo uh, program za infrastrukturo in okolje, imamo tudi eh, regionalno pogodbo. In uh, vsi ste poudarili, da so največji problemi pri izgrajevanju nove infrastrukture finančne narave. Veseli me, da taki problemi ne obstajajo v naši regiji, v podkarpatski regiji. Eh, na razpolago imamo dovolj eh, sredstev in upam, da eh, bodo sredstva prišla še iz drugih virov, tudi za druge regije. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi udeležencem podiske razprave. Dober primer, kako se vojvodšavijo, to se pravi v, v vojvodstvo tudi mazursko-mazurski in tudi vsemi vojvodstvi smeri Baljskega morja, kako se razvijajo prometne vsi. Že vseh deset koridorjev, ki smo jih določili v zadnjem mandatu, smo določili koordinatorja ki se poveže z državnimi vladami, ministri za eh, promet, ki preverja traso, preverja sklepe o izgradnji odsekov. Ne vem, a to velja tudi za vojvodstva na polskem ali se pogaja samo z nacionalno vlado. Tukaj je treba seveda določiti prioritetne odseke. prometni pomen neke prometne vsi je samo v tem, kakšna bo skupna obremenjenost, obremenljivost takšne vsi na, v, v končni fazi. Še zami koridor je iz eh, Aten in tudi črne, od Črnega morja iz Konstance proti Baltskemu morju. Tukaj bo vaša S9. Eh, vezana tudi proti severu, povezana z južno in tudi zahodno osjo. Z instrumentom za povezovanje Evrope nimamo samo investicijski volumen v, na območju prometa. Gospod Kramer to ve, ker smo o tem vroče razpravljali. Tukaj imamo tudi 11 milijard iz kohezijskih skladov zato da bodo ti čez zmeni projekt, projekti resnično tudi izvedeni. Zdaj smo pri 24 milijardah investicijskega volumna. Komisarka Bulc nam je danes še enkrat zagotovila, da bo z vsemi vzvodi in z 315 milijardnim finančnim programom lahko lahko financiramo tudi naše prometne projekte in ta, ti zneski se lahko tudi povečajo zaradi učinka teh vzvodov. In to je bil pomemben prispevek. Če želimo razvijati gospodarstvo, potrebujemo bližno infrastrukturo. To se pravi, da morajo biti trgi povezani z. Proizvodna povezana s trgi, zato da lahko konkurirajo. Imamo pa še dodatno možnost za investicije v prometno infrastrukturo. To so strukturna sredstva, sredstva EFRE, ki so namenjena tistim državam, istim državam. In tukaj vidimo, da nas je delila železna zavesa dolga leta 2014-2020 območje. Na naši strani, srednje in vzhodne Evrope, prihajam iz vzhodne Evrope in zato vem, kako težko je bilo spostaviti prometno infrastrukturo. Ampak ta koordinacija je nujno potrebna in zelo pomembna. Zato se sprašujem, imate eh, te stike s koordinatorji in tudi s pristojnimi ministri državnih eh, vlad eh, in državnih vlad, ki postavljajo prioritete in da lahko delujete čezmeno. Hvala lepa, Tomaš Potreba. Briefly, I promise. Kratek bom, obljubim vam. Najprej bi se zahvalil vsem za zanimive predstavitve. Postavil pa bi naslednja vprašanja. Najprej vprašanje za gospoda Pajno. Kakšno je vaše mnenje glede možnosti, da se poveže karpatsko strategijo z Via Carpatia, torej s to potjo, s to cesto, ki je glavni element strategije in to z mačarskega vidika. Vprašanje za gospoda Popova. Kako okoljski vidiki, po vašem mnenju, učinkujejo na odločitve Evropske komisije, eh, kako so učinkovali na odločitve glede eh, prednostnih nalog na področju prometa. Ali so ti razmisleki bili odločilni pri oblikovanju seznama? Pa še eh, vprašanje za gospoda Ortila. Čestitke za to, da ste predstavili ta model in tudi za uh, progo S19 uh, eh, v podkarpatski regiji. Vse bi vas prosil, da še bolj lobirate, predvsem na polskem, da se sredstva prenesejo. To je danes povedala tudi komisarka Bulčeva. Torej, da bi sredstva iz CEF. Uh, eh, prenesli na nove projekte iz investicijskega sklada gospoda Junkerja. To bo tudi nov vir financiranja in če bo polska vlada dovolj odločna in resna v zvezi s tem, me zanima, ali boste o tem razpravljali. Hvala. No, spet sem zadnji na seznamu govornikov. V prvih dveh prispevkih je šlo samo za cesto, kar me je zelo presenetilo. Zakaj ne mislite nekoliko dlje. Lahko razširite avtoceste, cestni promet, lahko pa ga tudi zmanjšate, zato, da bi, lahko pa tudi zmanjšate prometno obremenitev, zato da bi imeli večjo pretočnost. Naj vam dam primer. Ko smo gradili med Karstom in Medmarkom eh, sanacijo odseka, smo imeli na mesto 500 potnikov, 23 tisoč potnikov v vlakih. In če se to zgodi, potem si bomo prihranili investicije v cestno omrežje, govorili ste tudi o obremenjevanju eh, zvočno in eh, tudi onesnaževanje okolja. Kako bomo to naredili? Ali se bomo posvetili zgradnje javnega prevoza, kar omogoča hitrejši in boljši prevoz leta 1952 je bil Hans Jürgen Vogel v Nemčiji dejal, da avto uničuje naša mesta in da bomo sadove tega poželi prebivalci. To se pravi, želimo si zagotoviti mobilnost, sploh v mestih. Tukaj nima smisla, da se naslanjamo na avtomobilski prevoz, to kaže mnogi primeri in mnoga mesta obirajo drugačne poti. Kar pa zadeva učinkovitost, tudi finančna učinkovitost, lahko vam dam primere A20. V Nemčiji je bila takrat zgrajena zato, da bi Eh, ponovno povezali vzhodno Nemčijo in vsake pol ure tam pelje en avto. To se torej ni splačalo. Sama izgradnja ceste ne prinaša gospodarske moči, ki si jo predstavljamo. Zato se je treba zadeve natančno ogledati. In k zadnjemu prispevku, če si pogledamo cilje Evropske unije in kje se investira, je to velika razlika. Opravili smo analizo, da 60 odstotkov denarja gre v ceste, 20 odstotkov v železnice, nič cela sedem pa v kolesa. Mačarska ste rekli, da je eh, vzorna, kar zadeva železnico, tudi kar zadeva kolesa, dva odstotka imajo in sicer trikrat več kot evropsko poprečje. Mačarska je šla torej v drugi smeri, kar igra pomembno vlogo. Če Eh, investiramo v cestna omrežja, ne bomo dosegli okoljskih eh, ciljev, želimo pa si boljšo prometno infrastrukturo, hkrati pa eh, varstvo okolja. Vse politične skupine v Evropskem parlamentu so zavrnile prenos 1,2 milijard sredstev na ceste. Kako je torej z železnicami in drugimi odseki na Polskem? in tukaj imamo poprečno hitrost 50, a ni to pomembneje, da izboljšamo železniško infrastrukturo, kot da zgradimo eh, avtoceste eh, v dolžini 700 km, v zadnjih letih pa smo zgradili samo 50 km, zato bi potrebovali še 7, 5, 7 let, eh, da bi to dogradili, zdaj pa je beseda vaša. Hvala lepa. nismo imeli prav veliko eh, časa na voljo za predstavitev, zato nisem mogel umeniti, da bomo v obdobju 2014-2020 razvijali tudi železnice. 5 milijard smo za to name, namenili in to v različnih eh, močih Budimpešta Miškolc. Eh, povezava je še pomembna. Imamo pa tudi naslednji druge možnosti z veliko vardo v, na Romunije, Bišpeke Vardan, še ena čezmejna povezava. Želimo si izboljšati tudi promet, ob, primesni promet v Debreceno, tudi s pomočjo evropskih sredstev. Te stvari lahko realiziramo tako, da povežemo kapacitete in da bo promet postal konkurenčen. V obdobju 2014-2020 bomo razvili intermodalni center v Debreceno za 5 milijonov evrov. S tem bi radi skrajšali čas, ki ga potrebujemo za potovanje v to regijo. Eh, ko se vozimo od enega kraja do drugega. Zato je treba zagotoviti boljšo dostopnost eh, teh regionalnih eh, centrov, kjer ne smemo razlikovati med cestnim in železniškim prometom. Mislim, da smo vzpostavili ven, zelo dobro mreže tudi kolesarskih poti, imamo pa še veliko drugih možnosti. Gre za strateški cilj. In sicer je treba ohraniti zagon razvoja v celotni regiji, tudi čez eh, Karpate M34 je treba graditi naprej. Tudi Miškolc-Kašov je pomemben odsek kot eh, česmejna povezava. To je pomembna točka za sosedne države. Do leta 2020 bomo tu veliko dosegli. Hvala. Naj e, začnem najprej z odgovorom na vaše vprašanje. Vsak je dobil e, šest minut za predstavitev in to je za nekoga, ki nima izkušen e, z govorjenjem v Evropskem parlamentu, velik izziv. Kar se tiče infrastrukture, naj povem, da nismo pozabili železnic. 28 odstotkov eh, naših sredstev smo v prejšnjem obdobju namenili za železnice, zdaj pa 50 odstotkov, ki si jih razdelijo ceste in železnice. Eh, z železnicami želimo povezati našo regijo tudi z južnimi regijami in z južno Evropo. Eh, po poplavah v tej regiji je bil to še najvarnejši način in resnično nismo pozabili na povezave z drugimi regijami. Povezave po cesti, eh, letalski promet in druge povezave, tudi širokopasovni internet je tukaj eh, pomemben način komunikacije. Tudi s tem se ukvarjamo na vzhodu Polske je 25 odstotkov e, vseh Poljakov in e, morali bi spodbujati povezave ne samo v naši podkarpatski regiji, ampak e, tudi drugod. Mi se nahajamo ob zunani meji EU in veliko povezav imamo, drugi nas opazujejo, opazujejo naš razvoj in tega razvoja ne bi uh, smeli ovirati ne samo za naše prebivalce, tudi za turiste in druge in to je ena ključnih prednostnih nalog za nas. Če pogledamo še Republiko Češko, oni se tudi lahko povežejo z našo infrastrukturo. Ne govorimo samo o vertikalni ali horizontalni povezavi, ampak o celem omrežju povezav. In ko gre za pobude iskanja sredstev, naj povem, da je to zelo pomembno. Potrebujemo dve milijardi, zato da bomo dopolnili proračun. To, kar je povedala danes jutraj komisarka, je bil zelo pozitiven znak za nas. Še vedno se pogajamo eh, z našo regionalno oziroma v zvezi z našo regionalno pogodbo. Tudi ta bi nam lahko pomagala dopolniti sredstva in investicije. Potrebujemo podporo vlade, regije jo potrebujejo in jo tudi zahtevajo, kaj te regije se zavedajo, da je to način boja proti geografski in socialni izključenosti posameznih regij. In to velja predvsem za najbolj oddaljene regije. Današnja razprava je zelo pomembna, prispevala bo k nadaljemu razvoju teh projektov in bo prispevala tudi k razvoju regij, potem ko bomo izvedli oziroma začeli izvajati določene projekte. Hvala. Hvala lepa, zdaj pa še gospod Popov. Благодаря, господин председател. Първо ще отговоря. Хвала, господ председник. Най-пре бом отговорил на упрашание ki ga je name naslovil gospod Poreba. Ko gre za okoljske vidike, naj povem, da so te, ti vključeni v zakonodajo tako na nacionalni kot na evropski ravni. Torej, operativni programi imajo tudi strateško in okoljsko oceno, ki, ki jim je priključena. Potem imamo tudi oceno vpliva na okolje. Vprašanje tukaj pa je, da eh, nacionalne vlade izvajajo te eh, študije učinkov in te vlade ne razumejo v veliki meri pomena teh študij. Eden ključnih elementov eh, za razvoj transporta je tudi izbor alternative, ne vem, ali se to dobro prouči. In mi smo se odločili, da bomo, naprimer, izgradili neko avtocesto oziroma neko prometno povezavo. In ko gre za uničenje okolja, ki je posledica tega, čeprav imamo študijo učinka, Eh, se vse skupaj eh, dogaja z velikimi zamudami, študija pride z veliko zamudo in je ne more upoštevati v zadostni meri. Kar se tiče koridorja v TNT, pa je ključno vprašanje tam, da so ti eh, koridori zelo dragi. črte na zemljevidu nikoli nimajo zraven še študije okoljskih učinkov ali pa analize stroškov. In pogosto ne razumemo, kakšen pomen imajo te študije. Projekti so pogosto preveč dragi. Gospod Kramer je tudi zastavil vprašanje in sicer o izbiri oziroma izbirah, eh, ki jih sprejemamo vsak dan, ko se odločamo o transportnih sistemih. Odločitev, ki bo sprejeta danes, bo vplivala tudi na naše otroke čez 20 ali 30 let. Zato moramo biti zelo previdni in zelo modri, ko sprejemamo odločitve. Naprimer, četrti koridor, čez Evropski koridor, ki povezuje Hamburg eh, s pristaniščem v Solunu in prečka Bolgarijo, je koridor, ki se pretežno uporablja za tovor. V Bolgariji v tem trenutku imamo avtocesto in tudi železnico, ki pa nista primerni za to. Nista primerni za prevoz tovora, niti ne za prevoz potnikov. In tukaj je prišlo do eh, napake. Eh, tudi eh, kolesarjenje se ne upošteva dovolj. Razvijajo ga samo v mestih kot nek hobi, eh, ni pa ustreznih kolesarskih stez in poti. Nimamo naprimer eh, nacionalne strategije za razvoj kolesarjenja, nimamo eh, niti prave mentalitete, eh, da bi razumeli, da do tega mora priti. Hvala. Hvala lepa, hvala za vprašanja, predvsem pa hvala za predstavitve. Lahko ostanete seveda z nami in prisluhnete tudi naslednjim govornikom spet z ustreznimi prevodi. Hvala lepa še enkrat. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. so. Tako in še tretja sekcija, ki se bo kvarjala z polnenom transportne infrastrukture za socioekonomski razvoj, za trajnost norast in za konkurenčnost. O tem bomo danes in tukaj zdaj govorili. Prvi govornik je Janoš Vinč iz Evropske zveze potnikov, ki bo govoril o perspektivi potnikov o povezanosti srednje in vzhodne Evrope. Gospod Vinč, izvolite. Hvala. Najprej bi se zahvalil gospodu predsedniku in sekretarjatu odbora Tran, da so nam dali priložnost. Oprostite, prosim za tišino v dvorani. To ni vljudno do naših govorcev. No, govoril bom o perspektivi potnikov eh, glede povezav v osrednji in vzhodni Evropi, v državah članicah in predvsem o čezmejnih povezavah. Evropska zveza potnikov je krovna organizacija eh, nacionalnih in regionalnih organizacij potnikov, predstavnike imamo povsod po Evropi od eh, leta 2007 pripravljamo poročilo z naslovom Potovanja brez meja. Ukvarjamo se predvsem eh, s povezavami čez meje, eh, torej čez mejnimi povezavami, predvsem po železnici med posameznimi državami članicami EU. Ugotovili smo, da od priključitve vzhodnih in srednjih, srednjeevropskih držav Evropski uniji, da je postalo eh, zelo lahko prečkati meje, notranje meje, naprimer eh, z avtom, pa tudi peš in s kolesom. Če uporabljate javni promet, pa stvari niso tako enostavne. Pravzaprav se sploh niso olajšale v potovanjih čez meje med državami članicami in pokazal bom tudi primere, ki se je situacija celo poslabšala. Kakšne so splošne zahteve eh, stališča potnikov in uporabnikov glede povezav čez meje? To so iste zahteve, kot bi jih imeli uporabniki za katerokoli prometno povezavo torej storitev mora biti v rednih intervalih, e, potem ustrezen urnik, e, povezave bi morale potekati med mesti, ne samo postajami na mejah, cene ne bi smele biti više kot v domačem sektorju in pa pomembna je tudi integracija operaterjev, e, ki mora potekati brez težav vendar pa dejansko stanje še zdaleč ni takšno, kot sem ga opisal. Običajne čezmejne povezave v srednjeevropskih in vzhodnoevropskih državah eh, kažejo, da je, samo, eh, da je zelo malo teh povezav. Eh, tukaj imam primere treh regij. Eh, vidite, da so intervali zelo neredni, samo dve, tri oziroma v skrajnem primeru pet storitev eh, na dan pri čezmejnih povezavah. Pomembna tema so tudi cene čezmejnih potovanj. Verjetno poznate ta eh, zemljevid, sam prihajam iz iste regije kot gospod Pajna. Tukaj lahko vidite, da če želite eh, prepotovati 30 km znotraj Mačarske, lahko to naredite za 3 evre. Torej, če ste študent, eh, eh, upokojenec eh, ali pripadate kakšni drugi ogroženi oziroma zapostavljeni skupini, lahko potujete za polovično ceno. Že samo nekaj kilometrsko potovanje čez mejo pa je veliko dražje. cena za odraslo osebo je skoraj desetkrat višja kot za eh, veliko daljše sekcije znotraj ene države. Te povezave so praktično neuporabne in to se ne omejuje samo na regijo, iz katere prihajam sam, ampak eh, podobne neenakosti obstajajo povsod po Evropi. Zelo žalostno je tudi, da se je v primeru mnogih povezav eh, situacija po pridružitvi teh držav Evropske unije še poslabšala, še posebej po vstopu v območje Schengen. Samo nekaj dobrih primerov eh, sem našel in pri teh bi rad eh, nakratko spregovoril o povezavi med Avstrijo in Mačarsko ter Avstrijo in Slovaško na področju Dunaja. To je namreč zelo dober primer, kaj ti tako uh, urniki kot cene in integracija storitev uh, je zelo dobra. Rad bi spregovoril tudi o uh, čezmejni infrastrukturi med Slovenijo in Mačarsko. To infrastrukturo je financirala Evropska unija, seveda obstaja še manjvrski prostor za izboljšave. In uh, te povezave delujejo bolje kot pa uh, primerljive povezave drugot po Evropi. Za zaključek naj povem naslednje. E, namreč regionalne storitve v obeh državah bi morale biti koordinirane domače eh, subvencije oziroma financiranje bi moralo segati vse do meje. Eh, vzdrževanje čezmejnih eh, storitev bi moralo biti obvezno, ko gre za financiranje in denarja ne bi smeli porabljati samo za infrastrukturo, ampak tudi za eh, ustrezne storitve. Brez storitev namreč denar, ki je porabljen za infrastrukturo, eh, ni ustrezno porabljen oziroma je denar, ki ga vržemo stran. Države Srednje in Vzhodne Evrope imajo tesne povezave med seboj, zato bi bilo uh, zelo dobro, če bi za nje zagotovili tudi ustrezne prometne povezave. Hvala za pozornost in lahko si ogledate tudi našo spletno stran. Hvala. Lepa naslednja je Katrin Obst, je direktorica Evropske federacije o pristaniščih na celinskih vodnih eh, poteh. Govorila bo o vplivu celinskih plovnih poti na socioekonomski razvoj, eh, trajnost, norast in konkurenčnost. Izvolite. Hvala in hvala, da ste me povabili na to predstavitev. Predstavljam Evropsko federacijo celinskih pristanišč. Evo. Torej, Evropsko združenje za celinska pristanišča, okoli 200 celinskih pristanišč po Evropi je v naši organizaciji. Tukaj vidite tipično celinsko pristanišče. Tukaj spredje imate uh, eh, celinsko pravno pot, torej, obenem pa vidite železniško progo in pa cesto. Uh, zraven pa še vse industrijske obrate, ki so se tukaj namestili ravno zaradi dobrih prometnih povezav. Prav zato lahko te celinske polno poti izpolnijo številne pomembne vloge, naprimer multimodalna vozlišča na tem te omrežju so že takšen primer povezujo um, železnice, ceste in pa uh, celinske plovne poti ter pa morja na koncu. Uh, lahko eh, to izkorišča tudi za mestno logistiko. Sedaj je najbolj pomembna platforma za regionalno gospodarstvo, to so lahko majhna, pa tudi večja podjetja kot Volkswagen, naprimer, uporabljajo različne tipe transporta. Naprimer, ob Bruslu imate tudi um, cvetje, ki jih potem preko železniških povezav um, izvažajo drugam in potem preko morja. Tukaj vidite te zahteve za pristanišča. Če izpolnite te pogoje, lahko pristanišče služi gospodarstvu svoje regije. Zelo dobro je imeti dobre povezave in pa infrastrukture um, za vse tipe prevoza. Potrebujete tudi ustrezne upravljalne postopke ter pa pametno načrtovanje. In pri Donavi mislim, da nam tukaj še marsikaj manjka, lahko še marsikaj izboljšamo. Uh, Je pa dobro, da je Evropska komisija začela uh, eh, pravčevati vzdrževanje um, teh železniških povezav. Tukaj vidite Rotterdam, Konstanco, povezavo, to je um, proga, ki ima ogroman potencial. Trenutno še vedno ni veliko um, povezav, veliko manj na Donavi, kot pa na Renu tukaj vidite te podatke glede Donave, tukaj vidite, kako to vpliva na dobiček na roki Donavi. Stvar pri Donavi je, da se zaradi proda reka zelo hitro spreminja. Če bi želeli um, stalno globino, bi morali to vse skozi vzdrževati. Morali bi kopati ta pesek ven in nekatere države tega niso počele v preteklosti. Uh, Tukaj vidite potem, kako to vpliva na dobičke. Ko je gladina vode nizka, pomeni, da ne moreš na ladjo naložiti toliko tovora, kot bi želeli. To potem seveda znižuje dobiček. Tukaj vidite 2,50 metra. To je redo, ampak 2 metra pa ima že primaklaj, torej pri 2 metrih pa imaš pa dobiček. Torej velika razlika. Potem strategija EU za Donavo. Tukaj vidite da smo pripravili sistem rehabilitacije in povzdrževanja, pravzaprav gleda malce mm, grozljivo, kaj ti tukaj na teh točkah vidite, kje je treba ukrepati, to je kar veliko stvari, torej, če pa si gledamo številke, pa vidite, da 85 milijonov evrov je že dovolj za to, da bo gladina vse skozi po 2,5 metra tekom celotne donave, praktično posod. In potem potrebujete še 8 milijonov evrov za vsako leto za vzdrževanje. Če to primerjate z infrastrukturo, tukaj v tem odboru pogosto govorite o precej, precej višjih številkah. Evropska komisija je tudi dejala, da lahko ponudi finančno podporo pri tem, kar pomeni. Ministre smo se skozi pozivali, da to podpravi. Jutri imamo svet za promet in upamo, da da bodo pripravili sklepe sveta, ki bodo podprli ta načrt, ter pa da bi dejansko sprejeli zaveze za napredek pri tem, tako da bi vzdržali, uh, vzdrževali Dunavo na takšni ravni, da bo v prihodnosti še bolj dobičkonosna. Toliko je vse z moje strani. Hvala. Hvala tudi vam. Laszlo Mozorčič je naslednji predsednik eh, Mačarske železniške zveze Hungrail, ki bo predstavljal logistični pogled na infrastrukturo v srednji in vzhodnji Evropi. Izvolite. <laughs> Ja, hvala lepa, predsednik, in hvala lepa za vabilo za to predstavitev, ter pa za to, da ste omogočili možnost, da tukaj govorim torej o železniških povezavah v v srednji ter pa v vzhodni Evropi ter pa v rešitvah. Imeli smo konferenco v Budimpešti o problemih pri transportu v naši regiji. Govorili smo o možnih rešitvah in pa izzivih. Evropski železniški promet se zakonsko ureja na ustrezen način in države članice se morajo prihoditi tem predpisom. Trg je odprt za konkurenco, ampak lahko pa rečemo, da v srednji oziroma vzhodni Evropi imamo še veliko izzivov, ki niso relevantni samo za teh 15 držav. In sicer so to naslednji izzivi. Tukaj vidite rdečo verbok lokomotivo. To je bilo posneto na slavnosti ob mađarsko-ostrijskega podjetja. Tukaj smo preznali 25. obletnico pan evropskega piknika iz augusta leta 1908. 1989. Takrat je bila prvič železna zavesa um, torej, zrušena, Evropa je bila potem povezana. Gospod Olivier Onedi, direktor GD Move, nam je poslal potem video sporočilo, ker je omenil tole. Sedaj je čas za to, da z železnico povežemo Evropo in da vzpostavimo enotno evropsko omrežje in bom z veseljem poskrbel za to, da Mačarska in pa druge ustredne evropske države ter pa njihove železniške skupnosti igrajo ključno vlogo pri doseganju teh ciljev. Evropska komisija bo sodelovala s vami pri doseganju teh ciljev. Kakšni so izzivi pred temi akteri, ki želijo biti čim bolj aktivni na trgu železnic? Moramo vedno vedeti, da lahko delajo samo, če bo infrastruktura v redu in pa če bodo podjetja v redu. Ti prvi tri izzivi so ključni. To mora biti naloga teh uh, tovornih podjetij. Uh, politični odgovor pa je v domeni države. Mora podpirati železniški promet, vedeti, da je to zelo pomembno področje ter tudi ustrezno spoštovati evropsko zakonodajo. Ampak kako jih prepričati to, kako sprejeti ustrezne ukrepe, to pa je deloma tudi odgovornost železniških podjetij. Kaj stranke pričakujejo železniških podjetij? Konkurenčne cene, to, da se držijo urnika, ter pa varnost. To so najpomembne stvari za uporabnike. No, ampak v osrednjih in pa vzhodnih evropskih državah so cene zelo visoke, kakovostnih storitev ni in uh, vse skupaj traja zelo dolgo časa. Vse skupaj ni koordinirano s sosednjimi državami, imajo različne mojitve in čas, eh, um, naprimer na čakanje na majh, včasih zelo dolg. Kakšne so rešitve? železniški koridori, kjer bi z izboljšanimi parametri infrastrukture eh, izboljšali te dejavnike, naprimer imeli bi enotno okence za reševanje teh problemov in s temi boljšimi podatki bi tudi izboljšali upravljene promete ter pa izboljšali storitve. To je sedaj prva priložnost, kjer se upoštevajo stališče terminalov ter pa železniških podjetij. To mislim, da je zelo pomemben korak naprej pri uskladitvi um, problemov potnikov in pa železniških koridorjev. To so najpomembni koraki pri predpisih za koridore. Ko sem proučeval te predpise prvič, um, je bilo to zanimivo, kajti videl sem, da samo močna evropska koordinacija lahko pliva na železniška podjetja in pa države, da izboljša to situacijo. Pred par minutami sem omenil, da operateri železniške infrastrukture um, nimajo enakih omejitev, ne sporočajo informacij pravočasno, alternativne poti so zelo dolge. Prav tako bi lahko izboljšali usklajenost teh politik in to bi bilo zelo dobro. Interoperabilnost in pa drugi faktori so lahko zelo dobri za stranke, torej pri tistih interesih, ki sem jih omenil prej na drugi prosovnici. Tukaj vidite ključne parametre teh koridorov, ki jih moramo um, zagotoviti. V nekaterih državah vidite, da imamo železniške mostove med dvema državama, ampak potem pa proge niso učinkovite zaradi omejitev ali pa zaradi zelo, zelo počasnih povezav. To kaže to, da bi morali pametneje uporabiti evropska sredstva, predvsem bolj racionalno, predvsem bolj pametno. Tukaj vidite na tej prostornici tudi vzhodni del evropskih železniških koridorjev, od devetega koridorja. Eh, srednja evropska regija ima tukaj štiri koridore, potem je tukaj še Turčija, ki ni v državi članica, ampak je pa zelo pomembna stranka teh eh, podjetij za železnice. Vsi želijo s Turčijo čim bolje gospodarsko sodelovati. Takšna je dejanska eh, realnost danes. Imajo probleme, ki sem jih preomenil in železniške povezave niso zelo konkurenčne, eh, naprimer do Grčije ali pa Turčije. Imamo trajekte med Italijo in Grčijo, naprimer. In mislim, da bi sedaj lahko marsikaj premestili iz trajektov na železnice, če bile te bolj učinkovite. To so potem tukaj še oska grla, ki spodbujajo a, prevoznike, da bolj uporabljajo celinske plavne poti, ne pa železnic. Marsikaj je težko predvideti vnaprej, marsikaj prinese tudi više stroške. Problem je pomakanje izmena informacij med operaterji ter pa načrtovalci, tudi vozliščim pa terminalov ni zadosti. In to so potem posledice. Problem je to, da količina prevoženih eh, stvari ni zadosti visoka, pa tudi marsikaj drugega se zaplete. Včasih se zgodi, da vlak ne pride pravočasno in naprimer, ko vlak pride tja v pristanišče, je lada že stara odplula. No, ampak sam sem še vedno optimističen in še vedno sem optimističen tudi glede železniških povezav v Evropi. Uh, z boljšim evropskim sklavanjem lahko odpravimo ta oska grla. In imamo cefter, pa druge instrumente za finance, naprimer kohezijska sredstva in tako lahko mislim, da lahko dosežemo marsikaj. Operativno pa tudi infrastrukturno gledano se lahko marsikaj izboljša. Intermodalni terminali so ključni in železniški povezave med njimi treba tudi razviti. Ja, vielen Dank. Das wären die Vorträge. On... Tako, hvala lepo vsem, to so bili referati, zdaj pa vprašanja, Ismail. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Imam vprašanje za gospod Obst. Ste 85 milijonov evrov, ki jih potrebujete za to, da bi Donajo, eh, razen Straubinga do Filshofna, opremili tako, da bo plovna. Odkot imate teh 85 eh, milijonov evrov? To je moje prvo vprašanje. In drugo vprašanje, en ta odsek med Štraubingom in Frishofnom. Če je glede na ta odsek eh, sploh omogoče, da bi Dona Va, kot jo poznamo, postala plovna tako kot Ren, tako da bi bila eh, obremenljiva s takšnim prometom tam kot uh, ren. Je to predstavljivo? Saj vidimo, da je interes za to v nekaterih državah članicah eh, precej velik. Imate še kakšna vprašanja, pripombe? Če ne, potem imam še jaz eno vprašanje. Kar zadeva pravice potnikov Fekes Febond vzhodno od Duneja, eh, zajema Avstrijo, Mačarsko in Slovaško torej čez mejna eh, povezava z isto ceno. To je vzorčni primer, ki pa ga nišče ne kopira. Seveda imamo razlike v plačnem sistemu, ampak vam to uspeva. In eh, to je zelo lep primer. Zakaj gre to samo pri eh, Avstriji, Slovaški in Mačarski, zakaj ne gre tudi pri drugih državah, če že govorimo o novih državah članicah. To se mi zdi pomembno. Druga točka, čezmejnost, selb až 8 km. Je, ta povezava je bila ločena z železno zaveso. To bi hitro realizirali, torej bi bilo drago. Z cenami eh, vozovnic, pa tudi pri realizaciji. Ne razmišljamo čezmejno. Železniška povezava čez mejo do naslednjega eh, železniškega vozišča in obratno mora biti primerljiva tudi, kar zadeva ceno vozovnic. Naj vam podam primer. Ko smo Belinštetin uvajali na novo, je bila cena vozovnic zelo visoka, Poljaki tega niso mogli financirati, vlak je bil skoraj prazen, ampak eh, Belin-Brandenburg, eh, ta prometni ferbund, se je zedinil, da bo eh, vozovnica stala samo 10 evrov in to v Štetino kot Berlino. In uh, zdaj so vlaki polni in uh, dobička je več z nižjimi cenami kot prej z visokimi. Zato moramo razmisliti o množicah, ki jih bomo privabili in ne o visokih cenah vozovnic. In še zadnja pripomba glede šoprona. Seveda se spomnim paneuropskega piknika ob 25. obletnici. Imamo odlično povezavo med Duneja preko Šopro na Zagreba, Ljubljane do Kopra. To bi bilo najbolj enostavno. Nekatere proge bi morali elektrificirati, pri enih bi morali zgraditi drugi tir. Ampak Baltsko-Jadranski koridor z Koralpskim eh, tunelom in uh, tunelom pod Zemeringom, je projekt, ki je vključen. Kakšna je eh, kakšno vaše stališče do tega? Se bi lahko recimo tunel eh, gradili kasneje, ampak trenutno se nič ne dogaja in že danes bi lahko nekaj naredili, lahko bi prišli z 6 na 4 ure z Duneja do eh, Zagreba, če bi malček investirali. Zakaj to ne gre? Torej, če nimate več nadaljnih pripomb, potem eh, dajem besedo referentom za odgovore. Ja, äh, Hvala lepa, gospod Ertug. Postavili ste dve vprašanje. Eno vprašanje glede 85 milijonov. Odkot ta številka? To temelji na študiju, ki je bila eh, pripravljena v okviru strategije donovskega prostora sekretarjat je to pripravil, če sem dobro razumela, na osnovi inputa iz odeleženih eh, držav, ki so morale eh, sporočiti, kako ocenjujejo eh, stroške za odpravo oskih grl. Države članice so torej posredovali podatke. Jutri naj bi v svetu govorili tudi o tem glavnem načrtu, tako da bi te številke morale biti dokaj zanesljive. Drugo vprašanje pa je bilo, ali lahko primerjamo Donavo in Ren. Mislim, da to ni pravično do Donave. Pravzaprav ne smemo reči, da mora biti eno kot do drugo. Ren ima svoje specifične regije, specifične vrste industrije, ki je tam iz zgodovinskih razlogov če zagotovimo plovnost Donave, ne bomo dobili istega kot na Renu. Ampak ni vprašanje toliko, ali lahko Donava postane Ren, temveč bolj, ali lahko iz Donave potegnemo to, kar Donava ponuja. In Donava tukaj ima velik potencial, sploh kar zadeva biomaso. In to so stvari, ki si jih je dobro ogledati. Bitte? Izvolite. Gestern im Seefern. Hvala lepa. Kapcsolatban Vinsopron, Zágráb, Jubila, Koper vonalat valóban Magyarországon is vannak. Omenyelizte eh, Proga, Dunaj, Sopron, eh, Zagreb, Ljubljana. Imamo tudi druge proge na Mačarskem, ki še niso elektrificirane. In še vedno manjkajo drugi tiri na Mačarskem. Mačarska uporablja strategijo In sicer v smislu, da bi določene odseke eh, preklopili na drugi tir oziroma elektriko. Šopron Eisenfort eh, odsek je že modernizirana. Tukaj lahko že vozimo za 160 km na uro uporablja se MTS eh, oziroma MTS sistem bo tudi v kratkem spostavljen. Pred kratkim sem preverjal, kakšne so pristojbine v Avstriji. Na eni strani so visoke, na drugi nizke avstrijske železnice bi rade preusmerile tovorni promet na Semering, ne pa proti vzhodu. In zaradi tega je eh, tudi električna železniška povezava med Gracem in Mačarsko. Tukaj bi morali doseči nek dogovor med obima državama ali pa bi morali za to infrastrukturo uporabiti evropska sredstva. Danke. Hvala lepa. In še vi, gospod Vinči. Uh, so, uh, I am in agreement. Hvala. Se strinjam z gospodom Kramerjem. Zgledi Duna ali pa Berlina, to moramo posnemati. Treba je ugotoviti, zakaj druga območja niso tako zelo učinkovita. In ta kontrast je še toliko bolj šokanten, če se pogledamo samo območje Dunaja. Od Avstrije do Mačarske in pa od Avstrije do Slovaške se je marsikaj izboljšalo v zadnjih letih. Sedaj je to integriran sistem, med seboj povezan sistem. Ampak v isti regiji med Mačarsko in pa Slovaško pa praktično vse povezave, vse potniške povezave so bile v zadnjih letih um, odpravljene, ne delujejo več. Vse ni problem v pomakanju potencijala, stvar je v tem, da države v srednji in pa vzhodni Evropi, ter pa ljudje, tam državljani, tudi vlade in pa vsi skupaj, moram reči, da nima ustreznega načina razmišljanja. Ni razmišljal takšen način, da bi bil javni promet lahko bolj učinkovit. Kot je bilo že rečeno prej, v teh državah marsikdo ogleda na javni transport samo kot na alternativo, samo za tiste, ki nimajo avtomobilov je to relevantno. Če pa imate avto, pa je bolje, da zgradite nove avtoceste, pravijo. Samo, če se pojavi pobuda že uveljavljene države ali pa mesta, kot naprimer Berlin oziroma Dunaj, samo v tem primeru se lahko položaj res izboljša. Zato res upam, da če ni kakšne bližne zahodne evropske države tam, da bi vendarle kljub temu lahko naredili kaj koristnega in posnemali te zglede. Pa še nekaj bi rad povedal za konec. Radi podaril to, da je infrastruktura zelo draga, moramo pa predvsem potem uporabljati v praksi. Imamo čezmejne infrastrukture projekte, ti so v vzhodni oziroma srednji Evropi slabši kot pa v zahodni Evropi. Jasno je, da je, če sredstva obstajajo, bi bila relevantna za izboljšavo um, infrastrukture. Torej, lahko se da izboljšati, da pa samo obstoječo infrastrukturo moramo čim bolje uporabiti. Hvala lepa. Zdaj smo slišali vseh devet prispevkov, imeli smo živahno razpravo, komisija je to prav tako spremljala. In zdaj bi prosil Eloito, da nekaj pove v imenu komisiji. Ampak še nekaj bi dodal, če sem vas dobro razumel. Bodo cene tras, se cene tras eh, umetno zvišujejo zato, da ne bi uporabili obstoječe povezave, tako da bi spostavili konkurenco eh, do tunelskega projekta, ki bo čez 20-30 let. In če je tako, potem sprašujem komisijo, je to v redu? da postane neka obstoječa linija tako draga, tudi če del ni elektrificiran, zato da bi zaščitili perspektivo. To, eh, takšen primer smo imeli pri povezavi eh, Reklink-Nikvebi, kjer je obstajal strah, eh, da bi se nadvoz lahko bojkotiral oziroma da se ne bi izvedel. Samo še enkrat, če to pojasnite. Yeah. Ja, No, takšno politiko sem proučeval v različnih državah in dejstvo je, da imajo določene eh, proge prednost, kjer so niže tarife, tam, kjer je infrastruktura bolje izkoriščena, eh, so eh, cene niže. In takrat, ko se odbirajo nove proge, se zvišujejo cene tako da se vzpostavlja neka konkurenca. Seveda si Avstrija želi izkoristiti železnico čez Semering, zaradi tega eh, so tam nizke cene. In zato razmišljamo, če od San Gotharta in eh, do Duneja vozimo kakšen tovor, ta povezava obstaja na vsak način bi lahko uporabili tudi električne lokomotive, kar bi potem pomenilo niže cene. Hvala lepa, to je seveda zanimivo, kajti v Nemčiji so znižali cestnino za tovornjake, ker so obresti tako nizke, cestnina ne sme biti tako visoka, čeprav eh, iz tega prihaja 7,5 milijard za ohranjanje infrastrukture. Pri železnicah je to očitno poljubno in eh, zato me zanima, kaj bo komisija povedala na to gospa ito beseda je vaša Thank you very much for the invitation. I'm here representing the Teach Move. Uh, uh, tukaj govorim o imenu Gede Move, oziroma enoto, ki se ukvarja s čezrovskimi omrežji ter pa CEFom. To je bila zelo zanimiva razprava. Mislim, da smo slišali veliko primerov tega, kako so dobre povezave izjemno pomembne. V balskih državah um, imamo včasih probleme in pa tudi to smo slišali, da je v vzhodnji Evropi situacija predvsej slabša kot pa na zahodu. Naj povem, da je komisija sveda ugotovila, da to je problem. Te čezmejne povezave je najteže zgraditi. kot ste danes dejali. Pogosto se zgodi, da ni zadosti sodelovanja med državami članicami ali pa se zgodi, da kakšna vlada ni pripravljena na polno sodelovanje. Ta nov instrument CEF pri TNT-u, pa tudi izvedbeni mehanizmi pri koridorjih, ter pa tudi evropski koordinatorji. Vse to smo danes slišali in vse to je relevantno. Ko smo prvič prišli do CEFA, mislim, da ne vas spomnim, da so čezmejni eh, razseki najbolj pomembni. Sve tukaj smo govorili o teh glavnih koridorjih. interoperabilnost, naprimer, se mi zdi pomembna težava. To ste tudi omenili tudi preko CEF-a in pa preko financiranja CEF moramo to rešiti. Tudi preko delovanja koridorov, naprimer, moramo to rešiti. Potem smo slišali za obdobje 2007-2013 eh, številke in pa tudi glede naslednjega obdobja, še vedno 50 odstotkov um, financiranja naj bi odpadlo na ceste. Še vedno, tudi sedaj. Zato naj bi s cefom poskušali večji podarek dati na železnice, pa tudi na celinske plovne poti. Tudi to ste že omenili. Pa še nekaj. Med sebojne povezave, med različnimi tipi prevoza, tudi to ste dejali, namreč celinska pristanišča ne more biti uspešna, če imamo v redu, imamo naprimer celinske plovne poti, ampak ni pa ustreznih železniških povezav oziroma cestnih povezav, potem tudi pristanična bodo delovala, jasno. Tudi pri cefu je to pomembno. Potem, kar ste še omenili, že prej, ne smemo govoriti samo o cefu pri čezmejnih razsekih infrastrukture, to moramo gledati v širši sliki. O Polski bilo govora in pa ovija Karpatika, namreč kako ne bi Polska poskušala dopolniti ta projekt z različnimi viri financiranja. Mislim, da je to dopolnevanje zelo pameten pristop. Tudi na ravni EU bomo storili podobno. Naprimer pri kohezijskih sredstvih, kar je v pristojnosti GD regij. No, ampak tudi tukaj mislim, da lahko pri regionalnih eh, skladih eh, čim bolj sodelujemo med um, našim GDM in pa GD regiji. Potem ste omenili še to, koliko regij je vključenih v te, te koridore. Tukaj naj se ponovno vrnem na delo evropskih koordinatorjev in pa forumov za te koridore. Marsika se je že organiziralo in želimo vse skozi posredovati to sporočilo. Namreč, kateri projekti bodo dejansko prejeli ustrezna finančna sredstva iz CEFA in pri katerih projektih bi morda morali gledati bolj v smeri običajnih strukturnih skladov. Pa še nekaj. Močnejše sodelovanje med državami pa regijami se mi zdi zelo, zelo pomembno in komisija se vse skozi prizadeva za to boljše sodelovanje tudi preko teh koridorov in pa teh koordinatorov, naprimer. Tukaj smo slišali nekaj potencijalnih zgodb o uspehu. Seveda imamo še vedno pred seboj izzive, ampak kot je bilo rečeno, nekatere države gledajo prihodnost, gledajo na to, kako se skupaj čim bolje upravljati oziroma financirati in ravno takšno delovanje države je zelo, zelo pomembno in mislim, da lahko rečem, da komisija to vse skozi zelo podpira, tudi Evropski urad koordinatorov to podpira. Kot je bilo še prerečeno na začetku, imamo probleme pri baltskih državah tam pri njih ni zadosti povezav, dostopnost je preslaba. Sedaj smo končno tudi gotovili, da je eden med vodilnih projektov tudi projekt za železnice v baljskih državah. Pa še nekaj za konec. Danes lahko posedamo veliko informacij kolegom v komisiji. Kot vidimo, ja, veliko izzivo je pred nami ampak mislim pa, da smo oblikovali ustrezen okvir. Sedaj pa moramo to veljavati v praksi in to skupaj, tako kot ste večkrat povedali tudi vi danes. Hvala lepa. Ja, dank, Hvala lepa, gospod Intro iz eh, komisije za vaše zaključne besede. Najlepša hvala še enkrat vsem eh, referentom, sploh eh, tukaj spredaj to je naš zadnji sestanek letos, zaradi tega smo imeli opovdne še majhen sprejem, božični sprejem. Bi pa pozdravil še dve osebi, ki drugo leto ne bosta tukaj, Kristina Radcliffe, ki ne gre samo na porodniški dopust, razumel bi, če bi se to zgodilo, ampak gre v politični oddelek, eh, skratka ne bo več v sekretarijatu Tran, še vedno bo pa v parlamentu. Želim eh, malo vse najboljše za prihodnost eh, vsem, torej obema oziroma vsem trem in hvala za podporo delu našega odbora. Druga oseba, ki nas zapušča, je moj sosed Mihajlo Vojčakovski ki zapušča prometni sektor in prehaja v agri, v kmetijstvo. Hvala lepa, Mihajl Vojčakovski, za sodelovanje, za podporo delo odbora. In malce nam je žal, da vas moramo spustiti v odbor Agri. Hvala lepa še enkrat. In s tem smo zaključili tudi za zadnjo sejo v letu 2014. Vse najboljše in tisti, ki vas ne bom videl več, tudi vesel božič in srečno novo leto.